<laughs> bonjour madame la commissaire bonjour à tous euh, voilà nous allons donc démarrer notre séance lep pozdrav gospa komisarka lep pozdrav vsem skupaj začeli bomo z izjavo komisije o praksi evropskega sodišča za človekove pravice